Eh, skupaj z razlogi, eh, zaradi katerih jih je svet sprejel. Naslovi bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Tri mesečni rok, ki ga ima parlament na voljo za. Um, da se izreče, bo začel torej teči z jutrišnjim dnem 3. aprilom 2014. sopra l'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole Zdaj pa imamo na dnevnem redu poročilo za Levski, znižanje ali odprava carinskih dejatev za blago s porek